spoštovani kolegi začenjamo s sestankom odbora za proračun. rad bi zagotovil da se strinjate z dnevnim redom ne vidim nikogar ki bi oporekal torej rad bi vam povedal da Gérard Depré ki je poročevalec eh, za druge sekcije proračuna 2017. Bo, nas bo moral zapustiti ob 20.04. Torej, če se strinjate, bi mu dal besedo najprej. Torej, za proračun 2016. Torej, ne morem uh, vas prositi, da se strinjate glede uh, Eh, dokumenta, torej zapisnika dnevnega reda za 3. september. Ta dokument vam bomo posredovali kasneje. Torej, prosim, Žerarda Depreja, da spregovori. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, naj spregovorim tudi o proračunu parlamenta? Ja? Dobro. Morda je to tisti prvi nov element, o katerem je treba spregovoriti. Torej, če želite, gospod predsedujoči, da s tem začnem, potem bom s tem začel. Torej, kar se tiče proračuna parlamenta, osebno naj povem, da sem predlagal nekaj sprememb, o katerih bom govoril. Torej, eh, sam sem zavezan eh, tistemu dogovoru med predsedstvom parlamenta in pa um, odborom za proračun in to najdemo v prilogi k besedilu in uh, to je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju pred um, poletnimi počitnicami. Torej, nasplošno moram povedati, da imam težave z vsemi predlogi sprememb po političnih linijah, eh, ki so bili že um, predmet tega dogovora. Torej, to je dogovor, kot sem že prej povedal, ki je bil sklenjen. Bi vam pa nakratko predstavil nekaj predlogov sprememb. Torej, najprej smo se uh, v času pogajanj eh, strinjali glede tega, da bomo naredili predlog eh, glede spremembe označbe za stroške eh, za sekretarjat. Torej, tu ne gre za sredstva, ki so na voljo poslancem in s katerimi lahko prosto razpolagajo. Torej, kar teoretično lahko pomeni, da lahko dajo ta denar tudi v žep. Torej, eh, to so nekateri eh, novinari na ta način že um, zapisali, torej, da je to denar, ki je pač eh, na voljo poslancem. To ne drži. Torej, sam bi predlagal, da govorimo tu o, o stroških za zaposlene, torej stroških za Eh, parlamentarno delo in na ta način bo povsem jasno, da tu ne gre za neka sredstva, ki jih poslanci lahko preprosto dajo v žep. Torej, naj povem še to, da je eh, eh, predsedstvo se tudi zavezalo 3. oktobra na sestanku, da bo tudi um, uvedlo reformo uh, um, za asistente, tako lokalne kot akreditirane asistente. Torej, um, to je angažma, ki je bil sprejet, torej, kot rečeno, na sestanku 3. oktobra. Oziroma, bo sprejeto. Na to, na Eh, zadnjem eh, sestanku sem se strinjal tudi s tem, da skladno z besedilom, ki smo ga sprejeti, da bomo lahko sprejeli tudi tako imenovane tehnične amadmaje, torej ker bomo imeli več eh, zelenih tednov prihodnje leto, torej več kot prej. To pomeni, da bomo lahko znižali za milijon 360 tisoč evrov. Uh, torej, um, sredstev za potovanja, istočasno pa bomo povišali druge postavke. Torej, to je v celoti tudi pokrito, torej, kot rečeno, z znižanjem teh eh, običajnih stroškov za prevoz. Torej, če sedaj povzamem, eh, bi predlagal naslednje. Torej, spoštujemo angažma, ki smo ga s predsedstvom sprejeli in ki vodi v torej odstotke, ki jih poznate in ki so bili objavljeni. Na to bi predlagal amandma, se pravi, te eh, spremembo imena te postavke, tako da bo sedaj jasno, da gre za stroške, ki so povezani z parlamentarnimi asistenti in njihovim delom. In na to bom uh, uvedel še nekaj eh, predlogov generalnega sekretarjata, torej tu gre za tehnične amandmaje, ki nimajo nobenega siceršnega proračunskega eh, učinka. Kar se tiče drugih eh, vidikov, naj povem, da bodo torej vodje skupin predlagali tri predloge sprememb, torej s prvim bodo predlagali, da se eh, poveča število začasnih eh, agentov za politične skupine, se pravi 43 asistentov bo, na to, da se eh, za 3 milijone in pol poviša sredstva za skupine. Torej, na ta način se lahko rekrutira. Um, pogodbene agente oziroma se jih promovira. In na to bomo eh, z novo skupino, ki je bila vzpostavljena, potrebovali tudi eh, nekaj delovnih mest AD14. Eh, in na to nisem bil obveščen o amadmajih posameznih skupin in teh stališč ne bom zagovarjal, ker so politične skupine tiste, ki so odgovorne, da to zagovarjajo, da te amadmaje uh, eh, predstavijo. To ni moja uloga. Torej, sam se bom omejil na to, kar sem povedal vnaprej v zvezi s, s parlamentarnim proračunom. Na to, kar se tiče ostalih institucij, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, zelo na hitro. Torej, kar se tiče sodišča Evropske unije. Tu sem uh, namerno uh, sprejel predlog same inštitucije, zato ker se mi zdi, da niti svet, niti komisija nista v celoti upoštevala uh, vseh posledic povišanja števila sodnikov. Uh, torej glasi, zlasti kar se tiče vseh, potre, vsega potrebnega uh, osebja. Mm, se pravi, sedaj bomo imeli 28 eh, eh, sodnikov in nobenega razloga ni, da ne bi predvideli sredstev za te sekretarjate, kaj ti sicer bo prišlo do zastankov. Torej, tu je sodišče prosilo za višjo vsoto, kot sta jo predlagala komisija in ki jo je odobril svet. In sam bom to podprl. Na to, kar se tiče računskega sodišča, bom eh, podprl eh, predlog, eh, ki ga je sama inštitucija posredovala. K temu bi dodal še 100 tisoč evrov za zavarovanje za ehm, pokojninske sklade. Torej, to je proračunski predlog. Se pravi, tu gre za torej, milijon 860 tisoč plus 100 tisoč evrov, kot je predlagala in odobrila komisija. Na to, kar se tiče odbora za ekonomske in socialne zadeve, tu sem zopet prevzel predlog same inštitucije. To je sprejela tudi komisija Eh, razen s tem, da je komisija želela 36 delovnih eh, mest eh, prenesti na Evropski parlament skladno z dogovorom med parlamentom in odborom za ekonomske in socialne zadeve. Na to, kar se tiče odbora regij, tu sem se pogajal z službami in sedaj smo prišli do predloga, ki je primerljiv s predlogom komisije malce nižji. Malce nižji zato, ker smo eh, kar nekaj delovnih mest prečistili in eh, prišli do zaključka, da lahko del teh eh, delovnih mest odpravimo, torej skladno seveda s potrebo institucij. Kar se tiče Evropskega varuha človekovih pravic, tu sem zopet prevzel predlog komisije in sicer, da se držimo osnutka proračuna, enako velja tudi za. Mm, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Torej, tudi tu smo sprejeli predlagan proračun. Torej, na to, kar se tiče eh, službe za zunanje zadeve. Torej, tu imamo neko posebno strukturo, kajti imamo um, službo, ki je razdeljena med svet in komisijo. Torej, um, obe instituciji sta predlagali uh, proračunske predloge, ki se precej razhajata. Um, Torej, um, sama komisija je predlagala proračun, ki ga predlaga služba za zunanje zadeve, torej to je razumljivo, kajti gospa Mogherini je podpredsednica komisije in uh, zato bi bilo težko, če bi komisija želela poseči v proračun uh, podpredsednice. Medtem, ko je bil svet pa strožji in se je strinjal samo z zvišanjem za 3,76 odstotkov. Na no, to, kar se tiče um, predlogov komisije in pa uh, sveta, sem pač. Uh, posegel po salomonski rešitvi in, to, in sicer, da sem dal na polovico torej, eh, razliko med eh, stališčem komisije in pa sveta. Na ta način eh, nam nihče ne more očitati, da smo se držali ene ali druge institucije in to lahko tudi upravičim, če bo. Potrebno, ko bomo razpravljali po posameznih postavkah o teh spremembah. Ta rešitev se mi je zdela najbolj smiselna. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Torej, toliko za enkrat. Prejeli smo kar predvsej predlogov sprememb. Zlasti eh, veliko amendmajev je predlagala nova skupina, ki po mojem ne potrebuje 43 novih asistentov, glede na to, da itak zahteva, da se proračun um, parlamenta drastično zniža. In uh, stališča drugih skupin pa bom uh, podal kasneje, ko se bomo pogovarjali o posameznih predlogih sprememb. Torej, torej, ko za enkrat, uh, gospod predsednik, sedaj pa čakam vse vaše pripombe, kritike in pohvale. Hvala lepa. Prav gotovo se bomo imeli priložnost vrniti na vprašanje teh amandmajev predsednikov skupin, kajti dobro bi bilo eh, vedeti, zakaj, zakaj se zahteva tu nova sredstva, glede na to, da eh, smo itak že v zelo tesni situaciji in eh, zlasti pomembno je, da naš odbor tu ostaja zelo strok. Torej, hvala za vašo predstavitev. Se želi še kdo oglasiti v zvezi s tem? Nihče ne želi besede. Ja, očitno sem bil zelo prepričljiv, gospod eh, poročevalec. In um, glede na to, da imate časovne omejitve, bomo sedaj zaključili z drugimi. Eh, sekcijami in sedaj vabim um, glavnega poročevalca Jose Manuela Fernandeza k besedi, kajti ECOFIN je danes eh, potrdil eh, stališče Koreperja. In zato bo lahko gospod Fernandez samo še potrdil to, kar je že povedal pred dvema tednoma. Prezident, as críticas que fiz em relação ao Conselho Lahko potrdim kritike, ki sem jih naslovil na svet. Danes bi se pa želel predvsem zahvaliti vsem skupinam, vsem kolegom za naše skupno delo pri pripravi predlogov sprememb. Zahvaljujem se celotni ekipi, ki je pomagala pri pripravi tega poročila, sekretarjatu odbora, zahvaljujem se kolegom, svetovalcem, moji skupini včeraj smo še vedno trdo delali, torej še v nedeljo, še vedno smo pripravljali vse predloge sprememb v zvezi z proračunom. Vse smo morali temeljito preučiti in vsem, ki so pri tem sodelovali, se toplo zahvaljujem vse skupaj smo dobili 1824 predlogov spremem, 532 eh, iz odborov, 645 predlogov spremem pod poslancev, nekaj čez 140 eh, predlogov spremem za drugo poglavje, za četrto poglavje 248 in tako naprej. Eh, tako da si boste lahko samo predstavljali, koliko je bilo teh predlogov sprememb. Če vse skupaj povežemo z predlogom proračuna komisije, potem to predstavlja povečano povečavo sredstev za 500 milijonov evrov. In to je veliko glede na te težke oziroma glede na te tesne zgornje meje, ki smo jih morali sprejeti pri letošnjem proračunu. Torej gre za eh, to, da ponovno predlagam približno eno tretjino proračuna. Sedaj razmišljamo o tem, kako bi lahko dosegli dogovor. V zvezi s tem imamo jasno strategijo, močen mandat. ki je dobil močno podporo tudi julija na plenarnem zasedanju. Politične skupine in poslanci so se v glavnem držali tega mandata, ki nam je bil takrat podeljen. Držali smo naše obljube na področju gospodarstva, izobraževanja, rasti zaposlovanja. Tako pri večjem finančnem okviru, kakor tudi pri letnih proračunih se želimo držati naših zavez. Tudi pri predstavitvi splošnih številk smo se zavzeli za to, da bi upoštevali tudi temo priseljevanja in azilne politike. No, danes je to osrednja tema in v predlogih spremembe postalo jasno, da, politič, da politične skupine in, uh, in uh, poslanci smatra to vprašanje za zelo občutljivo. Uh, tretje poglavje ne smemo obravnavati izolirano, ampak v povezavi za četrtim poglavjem, naprimer boj proti revščini v območju sredozemlja, potem gre tudi za druge inštrumente, za predpristopno pomoč, za humanitarno pomoč pri tem svežnju moramo upoštevati eh, potrebo po potrebnih sredstev, zato da bodo agencije, ki se ukvarjajo s temi področji, imele tudi dovolj sredstev za svoje delo. Vsa ta vprašanja so med seboj povezana, kot takšna jih moramo tudi obravnavati. Upam, da bo tudi uh, svet pokazal podobno stopnjo razumnosti, da se bo strinjal z nami in da bo ta dogovor podkrepil z dovoljšno stopnjo sredstev, tako da bomo lahko se izognili dramatičnim razvojem in da bomo lahko eh, hkrati tudi sprejemali realistične politike. Za vsako spremembo proračuna zato potrebujemo utemeljitev. Poleg tega velja tudi načelo univerzalnosti proračuna. Ne gre za to, da bi eh, predlagali kar nekaj. Treba je zagotoviti da bomo izkoristili vse možnosti načela fleksibilnosti znotraj mm, večjednega finančnega okvira. Samo na ta način bomo lahko izpolnili svoje prednostne naloge. Ono, sedaj si lahko pogledamo še posamezne oddelke. Vesel sem, da se bodo odbori in skupine držale zavez, ki so bila sprejete v zvezi z um, ustanova za povezovanje Evrope in pa horizontom za leto 2020. Eh, to me zelo veseli, kajti večina predlogov v zvezi s tem je namenjena temu, da bi ponovno pridobili sredstva, ki so bila uh, namenjena sedaj evropskemu načrtu za strateške naložbe. Tem se držimo medinstitucionalnega dogovora in s tem bomo lahko spoštovali naše zaveze in obljube, ki smo jih eh, dali potrošnikom teh pomembnih programov, eh, kot so obzorje 2020 in pa ustanova za povezovanje Evrope. Thank you. ta dva projekta, ta dva programa sta zelo pomembna, če želimo zagotoviti konkurenčnost Evropske unije. E, tudi, če želimo uresničiti cilje na področju rasti in zaposlovanja. No, e, sedaj smo v teh izrednih okoliščinah dobili tudi Junkarjev načrt za strateške naložbe in tudi e, v zvezi s tem se moramo držati obljub. Obljub, ki so jih svoj čas podale vse tri institucije. Kot sem že povedal, so razmere v tem času res izredne in, in tudi to bomo morali upoštevati, ko bomo pravčevali predloge sprememb. Prihaja do velikih preobratov, okrepili smo obzore za 2020, ustanovo za povezovanje Evrope oba projekta sta dobila več sredstev, ampak to je mm, nekaj, kar mora potrditi še svet. Obstaja pa še nekaj drugih pomembnih eh, programov, recimo Erasmus. Eh, tudi tukaj smo dobili veliko predlogov sprememb iz odborov, iz, od posameznih poslancev. Um, potem poglavje 1a. Tudi tukaj je bila izražena pripravljenost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 imeli bi naj eh, sredstva na voljo za leto 2015 in 2016 in pa eh, podpisati je treba vse potrebne pogodbe za to, da bomo lahko nadaljevali za to pobudo. Ugotavljam, da obstajajo tudi predlogi sprememb, ki so namenjeni temu, da bi se držali eh, finančnega načrta, načrta izplačil, tako da ne bi ogrozili tistih programov, ki so že v teku. Tukaj obstajajo različne predloge, obstajajo različni predlogi eh, različnih skupin, da bi eno milijardo v okviru tega eh, predvideli za Grčijo. No, tudi v zvezi s tem smo dobili nekaj predlogov sprememb. Še enkrat potrjujem, da je pobuda za zaposlovanje mladih eh, že dobila ustrezno podporo in tudi to mora biti kriterij za potrditev predlogov sprememb smisel ima, da krepimo tiste pobude, ki imajo velik učinek, ne pa, da krepimo tiste programe, kjer je stopne črpanja že sedaj slaba. Potem pri drugem poglavju, tudi zvezi s tem, je bilo veliko predlogov sprememb. V poglavju ena imamo manjše marže, v drugem oziroma v drugem poglavju imamo uh, širšo zgornjo mejo kot v prvem uh, poglavju. V tretjem poglavju je pa na podlagi predlogu spremembe postalo jasno, da se moramo nujno odzvati na begunsko krizo. Uh, tudi v luči tega moramo gledati na to poglavje. Potem četrta poglavje enako velja za agencije, za agencije, za pilotne projekte, za preventivne ukrepe. Tudi z tem smo dobili 980 predlogov sprememb od odborov in 100 predlogov sprememb iz skupin. To so predloge sprememb, ki se zauzemajo za to, da bi okrepili agencije in da bi ustvarili ciljno smerjene sklade. Četrto poglavje. Tukaj je treba povezati posamezne agencije in inštrumente, zlasti tiste, pri tistih, ki nam pomagajo soočati se z begunsko krizo. Skratka, na to temo je bilo uloženih veliko predlogov sprememb iz vseh političnih skupin, tukaj smo že dobili prvi svežen pomoči. In uh, tudi to lahko razberemo iz predlogov sprememb poslancev, 390 milijonov za plačila za ta cilj. V zvezi s tem bi postavil komisiji naslednje vprašanje ali lahko komisija potrdi. da smo pri drugem predlogu predlagali 390 milijonov evrov v obliki plačil. Ali to drži in ali bo to upoštevano tudi pri predlogu spremembe proračuna. Skratka, Zanima, ma, zanima me, ali bo to zapisano v predlogu spremembe proračuna. In pa še svežen, ki je bil sprejet za 40 eh, tisoč beguncev, ali bomo tudi v skladu s tem spremenili proračun in ali bomo eh, pri tem ravnali podobno kot pri drugem svežnju. Pri drugem predlogu smo dobili 500 evrov plus 100 evrov eh, za tiste države, ki bodo sprejele begunce, mm, recimo za Italijo, za Grčijo. Potem sprašujem, ali bo tukaj predvidena kakšna revizija in naslednje vprašanje, ali bo tudi to zapisano v predlogu spremembe proračuna. v tretjem poglavju ne smemo presegati teh uh, zgornjih mej. Glede na soglasje med temi skupinami lahko pričakujemo dogovor še ta teden, tako da bomo lahko začeli skupaj izpolnjevati naše cilje. Evropski parlament mora podpreti našo proračunsko strategijo Pripraviti pa se moramo tudi na soočanje z eh, begunsko in priseljensko krizo. Potem peto poglavje, tudi tukaj smo imeli skupno strategijo, gre za to, da želimo obnoviti predlog komisije, peto poglavje in drugo poglavje. Tukaj sledijo tem splošnim pravilom, o katerih smo se dogovorili. Kar se tiče pilotnih projektov, Tudi tukaj so se mm, kolegi iz odborov zelo angažirali. Imamo nekaj čez 200 pilotnih projektov, res je, da so zneski, da so zneski tukaj zelo uh, omejeni. V vsakem poglavju je treba predvideti ustrezne zgorne meje, zato da bomo lahko tudi uspešno zaključili te pilotne projekte. ne smemo preseči plačil, ki smo jih tukaj predvideli. Potem, kar se tiče agencij, v zvezi s tem imamo tudi stalnega poročevalca. Uh, torej, um, za vsa ta poročila se želim še enkrat zahvaliti kolegom, skupinam, ki so okrepili naš, našo skupino. Seveda naloga poročevalca ni bila enostavna, ampak kolegi so prav gotovo olajšali njegovo delo. Hvala lepa, gospod generalni poročevalec. Torej, tudi sam bi se vam zahvalil za vaš, vašo razporožljivost, za vaš angažma, za torej vse te konce tedne, ki ste jih preživeli z vašo ekipo. Torej, vsem se prisrčno zahvaljujem torej vam in vašim sodelavcev, torej političnim eh, svetovalcem skupin in vsem ostalim. Torej, predstavitev Jose Manuela seveda eh, jasno kaže ne samo, kakšne so proračunske omejitve, temveč tudi, kako težka bo faza, ki je pred nami. Moramo opredeliti prednostne naloge, eh, v obdobju, ko se Evropa sooča z izjemno težkimi krizami, torej imamo grško krizo, tu bomo morali pokazati, da bodo angažmaji, ki smo jih, o katerih smo se dogovorili, tudi spoštovani in na to res prava selitev narodov, kjer se sprašujemo v zvezi z eh, situacijo beguncev, možnostmi, da se jih sprejme, ulogo vojske, socialnih služb in tako dalje. Torej, tu in to v situaciji popolnega kaosa. Proračun, s katerim razpolagamo, ki je že zelo omejen, bo moral biti eh, res. Eh, dobro usmerjen. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Morda bi dal besedo gospodu Frezaku najprej z komisije, kajti Jose Manuel se je spraševal v zvezi s tem. o tem dopisu, s katerimi naj bi popravili proračun. Ja, torej, eh, vprašanje, ki se postavlja, je, ali sredstva, ki so pomembna in potrebna za ta drugi svežen, torej eh, sredstva za begunce, torej ali bo to vključeno v revidiran proračun ali ne. Ja, torej to bo vključeno v dokumentu, ki ga bomo predstavili sredi oktobra skupaj z bolj eh, tradicionalnimi vidiki teh proračunskih sprememb. In na to drugo vprašanje poročevalca, torej razlika med eh, torej različnimi ukrepi, ki so bili predlagani, vključno z um, majskim uh, predlogom in pa s predlogom, ki je bil podan ta teden. Torej, po zakonodajnem postopku bo komisija prilagodila proračunski učinek skladno s temi odločitvami. Kot je bilo rečeno, v ukrepih z meseca maja nismo imeli nekaterih eh, elementov, ki jih najdemo v tem drugem svežnu ukrepov torej s katerim eh, se soočamo s predvsej višjimi številkami, kot smo si jih lahko predstavljali pred nekaj meseci. Torej ta predlog sprememb proračuna bo omogočil prilagoditi eh, proračun tudi skladno z zakonodajnimi odločitvami, ki bodo sprejete. Hvala. Merci, Hvala, gospod Preza. Zdaj pa gospod Bogar.

Upoštevati moramo predvsem skupaj seveda tudi učinke Junkarjevega načrta. Ampak prav imate, gospod predsedujoči. Trenutno smo priča novi selitvi ljudstev in če v naslednjih šestih mesecih ne bomo imeli nobene boljše ideje, kot smo jo imeli do sedaj, potem bo ta humanitarna katastrofa dobila takšne razsežnosti, da me je kar strah. Vedno več uh, problemov se bo pojavilo tudi v naši soseščini in nekega dne bomo potem morali ugotoviti, da naše pogodbe in vrednote uh, niso nič več uredne in da so samo še na papirju. Potem bo um, kar nekega dne se pravi nekdo, ki bo napisal knjigo o tem, tako kot uh, v primeru eh, knjige Sleepwalkers. Zato, me, zato ne razumem, kako je komisija lahko tako mirna. Prejšnji teden smo naredili pomemben korak. Predlagali smo svežen ukrepov, s katerim smo želeli se soočiti za številnimi izzivi na področju te humanitarne katastrofe, na področju um, podpore priseljencem, beguncem in to je samo prvi svežen ukrepov, ki pa na koncu ne bo dovolj. Italijanski zunani minister je včeraj spetnem in, v spetnem intervjuju povedal, da tiste države, ki nadzorujejo zunanje meje, eh, so pač bile v nekem trenutku preobremenjene in tiste države, ki sedaj eh, sprejmejo veliko število beguncev, bodo v enakem položaju. Sedaj je predsednik Juncker napovedal, da bi naj vzpostavili prve tako imenovane hotspots, ampak eh, ti bodo delovali samo, če bomo še naprej prerasporejali begunce v različne regije Evropske unije oziroma če bomo dosegli dogovor o tem. Če ne bomo mogli doseči dogovora o teh 40 tisočih beguncih ali 160 tisočih beguncih, potem se sprašujem, uh, kako bomo pristopili uh, k drugim odprtim problemom in vprašanjem. Na no, zato, gospod Freza, imam naslednje vprašanje. Spomnim se, da je svet v zvezi z temi 40 tisočimi begunci, ki bi jih naj prerasporedili po Evropski uniji, omenil eh, fleksi, inštrument fleksibilnosti za približno 80 milijonov evrov. Uh, Ekofin ni potrdil teh številk štirikrat več je približno 400 milijonov. O čem pravzaprav govorimo, če na začetku oktobra glasujemo v odboru za proračun, vi pa boste potem čez nekaj tednov ponudili eh, predlog spremembe proračuna skupaj z subvencijami za kmetijstvo. To ne bo šlo. In eh, kaj si namislimo, ko gledamo številke sveta? Ehm, mar se kje je predvideno več kot v letu 2015, ampak 2016 je v, primerja, v primeru nekaterih inštrumentov prav zastarel. UNHCR naj bi za begunska taborišča v Turčiji, v Jordani in Libanonu namenil eno tretjino, ima na voljo samo še eno tretjino sredstev um, v primerjavi z tem, kar so imeli na začetku te krize. In če se ogledamo, kaj se dogaja z našimi sosedskimi inštrumenti, recimo z eh, inštrumentom eh, za razvoj, z predpristopno pomočjo, potem eh, res več ne vem, kako naj to drugače opišem kot škandal. Če nam ne bo uspelo v naslednjih tednih stabilizirati, situacije v begunskih taboriščih, torej gre za uh, zdravstveno oskrbo, za oskrbo s higieno. Potem se bodo tudi od, iz teh preostalih taborišč ljudje odpravili na pot. In potem ne bo šlo samo več za Mačarsko, Slovenijo ali Hrvaško. Um, šli bodo preko Rusije uh, in skozi Norveško vstopili v Evropsko. Um, na evropsko ozemlje. Zato potrebujemo neko skupnostno okrepanje, skupen dogovor in najti moramo način, kako do prve obravnave na plenarnem zasedanju um, um, vs, o vsem skupaj se bolje dogovorimo tudi z drugimi institucijami. Uh, Poročevalec je govoril o tretjem in, četrt, in četrtem poglavju. Tukaj se moramo vprašati, kaj lahko dosežemo z razpoložljivimi sredstvi, kam ta sredstva gredo, kdo jih dobi, koliko možnosti nam ponujajo, da pomagamo v begunskih taboriščih in kje potem več ne bomo eh, preprosto mogli doseči več. Kako je za sredstvi za razvoj teh hotspotov, kako eh, z drugimi programi za begunce. Eh, torej vedeti moramo, kdo bo begunce sprejel, kakšna sredstva bodo za to potrebna in skratka potrebujemo temeljito analizo tega, kaj bomo potrebovali v letu 2016. Tako bomo tista sredstva, ki jih nujno, eh, torej katera so tista sredstva, ki nujno potrebujemo, jih imamo ali ne, to se moramo vprašati. Thank you. In tudi, ko gre za te tako imenovane skrbniške sklade, gre torej za prispevke držav članic, ta, to poglavje je še odprto, 1,8 milijard je bilo tukaj načrtovanih, to sicer lepo zveni, ampak dokaza za to, če. Bo to izvedljivo ali ne, oziroma ali bomo spet sedaj to prerasporejali sredstva sem in tja, Eh, skratka, tudi tu bi lahko, tu bi eh, želel si utemeljitvi, utemeljitev za to, zakaj, kako bomo sploh lahko priskrbeli ta sredstva. Komisije treba jasno povedati, da želimo pritisniti na države članice, želimo podrobno analizo, kaj lahko naredimo za temi sredstvi in uh, preprosto moramo povedati, da ne bomo mogli izpolniti izzivo, če bodo te številke ostale takšne, kot se. Hvala. Ne gre za vprašanje o sredstvih, gre za splošno vprašanje organizacije in koordinacije. Ne gre le za ta finančna sredstva, ampak gre za to, kaj bomo storili s tem, da bomo nadzorovali migracije. Imamo 28 držav članic in 28 različnih nacionalnih zakonodaj. Kako bomo uredili zahteve beguncev? V vsaki državi je to različno. In begunci bodo v nekaterih državah dobili več sredstev kot v drugih državah. Nekateri države bodo lahko takoj delali, druge pa bodo morali čakati leto ali dve. Torej, begunci bi lahko rekli, bomo šli raje v eno državo in ne v drugo, prav zaradi tega. No, zelo lepo je imeti kvote, ampak na kakšen izhodišču bomo to sploh oblikovali. In tu je kar nekaj prepiha v hiši in zdi se nam, da se Evropa še ni naučila nič iz teh posledic. Bil sem v Grči pred kratkim in v Grči organizirajo prevoze iz otokov, kot so Lesbos, v Solun in potem naprej v Makedonijo. Ja, to lahko pozavimo na dablinsko uredbo gre za popolnoma kaotično situacijo. In evropejci so zelo, zelo kritični do Evrope sedaj. Sprašujejo se, če Evropa sploh lahko pokaže, kakšno moč ali ne. Gospod Delano. Rad bi rekel, da kar zadeva proračun za prihodnje leto, so stvari precej zapletene. Zlasti zato, ker smo v kontekstu krize migracijske krize, kot je kolega to zelo lepo opisal in posem se strinjam z njim glede tega vprašanja. Imamo tudi krizo mladih in zaposlovanja mladih, potem imamo grško krizo, to ste omenjali, imamo tudi kmetijsko krizo in ta kmetijska kriza je večplasna. Danes je povezana seveda z ruskim embargom, ampak povezana je tudi zdravstveno sanitarno krizo in slišali smo, da imamo tudi krizo na področju proizvodnje mesa, govedi, ovac in drugega. Torej, veliko je težav, kajti ni več trgovine v tem območju. In tu smo videli potem, da so nekateri cepili oziroma bodo cepili uh, živino, kar bo stalo zelo veliko. Zlasti, če to ne bo na voljo, ta cepiva. Torej, ta kriza je prisotna na vseh ravneh. In tako, da se moramo potruditi, da bomo to krizo povezali s proračunom. Čestitev bi kolegu Fernandezu, ampak seveda bomo morali vključiti tudi druge akterje, zato da bomo lahko rešili vse te krize. In tu danes vidimo pravo vsebinsko težavo, to je proračunska težava v Evropi. No, vidimo to, migracijsko krizo, pa tu potrebujemo več finančnih sredstev, imamo jasno. Kmetijsko krizo potrebujemo več finančnih sredstev, imamo krizo zaradi presposobnosti mladih. Potem imamo grško krizo, seveda. In konec koncev naj bi to sprejeli zmanjšanje sredstva zaradi Junkerjevega načrta. In ker moramo najti sredstva, tudi za reševanje drugih vprašanj. In ne vem, sam se sprašujem, ali se lahko situacija nadaljuje na tak način. Ali bomo potem na koncu razmišljali o novi proračunski organizaciji v Evropi? Kolega Bogus je to zelo dobro opisal. Danes vidimo veliko nacionalnega egoizma, recimo pri teh migracijskih vprašanjih, ampak Nacionalni egoizem je prisoten tudi pri proračunskih vprašanjih. Vsakdo bi rad izkoristil najboljše pri proračunskih sredstvih, ampak tu imamo vsebinske težave. In tu moramo najti zadostne vere v Evropi, ki jo želimo imeti. To bi bila močna Evropa, prisotna na mednarodnem prizorišču. In ne vem, pravim si, da bi mogoče morali pospešiti proces. Nastrpno čakam na to, da bi nam Laura skupaj eh, z Marijo Montijem povedala, kaj storiti. Čutek imam, da je tu kar nekaj eh, napredka. Z Lamasurjem sem bil v avtu, ko sem prišel sem in pogovarjala sva se o tem. Zdi se mi, da je tu veliko napredka. Torej, tu gre za vsebinska vprašanja o evropskem proračunu. In rad bi, da bi naš odbor za proračun dejansko obrazložil in jasno rekel, da situacija ne more biti takšna v prihodnosti. Hvala, gospod Gajer. Wir haben als sozialdemokratische Fraktion bei der Betrachtung des Haushaltes pri proračunu smo razmišljali o tem, kako obvladati vse te probleme, s katerimi smo soočeni. Seveda ne smemo ogroziti dogovora, ki je bil dosežen v zvezi z krizo pri izostalih plačilih. Spomnim se, da je komisija takrat rekla, da bo sredstva eh, namenila tudi rešitvi te tako imenovane krize pri plačilih. In svet se je s tem strinjal, to me presenetilo sploh glede na to, koliko je plačil svet v proračunu črtav. Predstavniki sveta so na posameznih srečenjih tudi v moji pisarni pojasnili, da uh, so ta plačila črtali zato, ker so bila plej. Uh, prej eh, obveznosti tako visoke, da eh, nihče tih sredstev ni mogel počrpati. Ja, to je dober argument. Če si ogledamo podrobnosti pri proračunu, če vidimo, da pri drugi kategoriji, pri socialnem dialogu, pet eh, mestni zneski so bili tam črtani, ne vem, če gre tukaj za problem absorpcije sredstev. Potem potem eh, tudi predlog agencije za enakosti med spoloma, če se prav spomnim, približno 3000. 7 eh, tisoč evrov je bilo tukaj črtanih. Potem se sprašujem, če nimajo morda uh, uradniki preveč časa v svetu. Uh, gre za neke malenkostne um, ukrepe, ki uh, se ne ukvarjajo z resnim vprašanjem tega, ali so države članice sposobne počrpati sredstva, ki jim jih namenjamo. Kaj ti, če bi ugotovili, da se to, da države članice tega niso mogle počrpati, potem bi lahko ta sredstva uporabili za kaj drugega. Zato sprašujem eh, komisijo, ali je še vedno zagotovljena rešitev krize plačilov v luči novih predlogov, ki so se sedaj pojavili v svetu. Eh, in eh, če je to res, potem ta zgodnejša izjava komisije ni jasna. Če pa ni predvideno, da bi s tem rešili to krizo plačil, potem moramo to jasno povedati tudi državam članicam. Tukaj si želim nekaj več argumentov strani komisije. Kajti svet moramo opozoriti na to, da to, kar ste obljubili v začetku leta, eh, da boste rešili krizo plačil, ste očitno čez 8 tednov pozabili. In sedaj se pač ukvarjate s tem, kako prilagoditi te postavke. In pa drugi problem, vprašati se moramo, kako organizirati financiranje Evropskega sklada za strateške študije, kako zagotoviti dovolj impulsov za rast in za poslovanje in ne nazadnje. In tukaj se sedaj navezujem na to, kar je povedal Rainer Böge, s katerimi inštrumenti, za katera imamo sredstva na voljo v proračunu, bi lahko pripomogli k rešitvi begunske krize. Eh, sedaj bi naj program za begunce potreboval 6000 evrov več na begunca. Če bodo tudi notranji ministri sprejeli eh, takšen podoben ukrep, potem bi v okviru enega leta ali dveh potrebovali 700 20 milijonov evrov v proračunu več. Eh, in zato bom povedal podobno, kot je povedal Reimer. Ali bomo pripravili proračun, ki se bo pretvarjal, kot da tega problema ni, in bomo argumentirali na podlagi naših eh, običajnih ritualov in postopkov, ko vedno mi želimo več denarja za investicije, svet pa manj in potem bomo spremljali, kaj bo potem eh, sklenil svet. Ali pa bomo skušali biti nekoliko bolj tukaj vizionarni in bomo skušali že vnaprej zagotoviti ta sredstva, kajti svet bo slejko prej moral sprejeti kakšne konkretne odločitve na tem področju, kot pa to, da počne to, kar je počel do sedaj. Če bomo morali ta postopek ponavljati, potem bomo samo izgubljali čas. Morali se bomo soočati z po, posvetovati o predlogu spremembe proračuna, morali bomo uh, potem izvesti vse postopke, ki jih eh, predvideva pogodba. Če želimo biti učinkoviti, moramo torej ravnati hitro. In uh, eh, Rajnera želim podpreti v naslednjo točko. Pri meni je bil uh, predstavnik za begunce v Palestini in uh, predstavil je omrežje, ki. Uh, že leta pomaga palestinskim beguncem v taborišče in eh, nedavno so, začeli, so se soočili z zelo hudimi problemi, zmanjkalo mi je denarja, eh, ampak to krizo mi je uspelo potem eh, rešiti, zato ker so dobili sredstva od druge. Zato me zanima, če boste razmislili tudi v predlogu. UNHCR za to, da bi lahko se soočili z to resno begunsko krizo. Če tega ne bomo naredili, potem bo tudi ta mreža zašla v, težavi, v težave. In uh, To omrežje pomoči, ki sedaj skrbi za izobraževanje otrok v, taboriščih, eh, begunski, v begunskih taboriščih, izobraževanje za otroke in tako naprej, eh, tudi ta program bo potem nehal delovati in potem se bodo tudi ljudje iz teh regij odpravili na pot, eh, zato da bi pač boljše življenje našli druge. Torej, sredstva, ki jih damo tukaj na, razv, na voljo, lahko prispevajo k temu, da nekoliko popravimo situacijo v kriznih državah na Bližnem vzhodu. Ne moremo je rešiti, to je naloga njihovih vlad, ampak vseeno lahko za dodatnimi sredstvi spremenimo tamkajšno situacijo. Torej, zanima me, ali bo šlo pri tem proračunu za običajni postopek, mi želimo več, svet želi manj, potem imamo spravo, ki je bolj ali manj eh, učinkovita eh, in potem se do božiča dogovorimo o nečem eh, in potem vsi zadovoljno odidemo domov ali pa bomo skušali se sistematično rešiti vseh teh političnih kriz v naši oži in širši soseščini. Bojim se, da če bomo ravnali tako kot do sedaj, bo to samo še zaostrilo vse krize, ne bo pa jih rešilo. Hvala, hvala. Sam ja, vsi vedo, kako huda je situacija. Mogoče bi lahko prosili komisijo naj pride sami naj obrazloži, kako bomo lahko porazdelili ta sredstva in kaj storiti s tem, kakšne so prioritete. Če bomo zmanjšali migracijske tokove, bomo mogoče dali več sredstev za to, da bi v Turčiji in Libanonu zgradili več taborišč. Gospod Kilmer. Hvala lepa. Tudi sam bi se zahvalil splošnemu poročevalcu za upravljeno delo. Kot so povedali tudi predhodni govorniki, sem tudi sam presenečen spričo vseh teh prikazov, podatkov, ki se ne ukvarjajo dovolj intenzivno z glavnim problemom. Gospod Gajar in gospod Böge sta obširno govorila o tem, ampak tudi sam bi želil spregovoriti o tem. Če se gospod predsednik in eh, drugi kolegi spomnite, sem že meseca opozarjal na to, da se bomo morali začeti ukvarjati s to problematiko. Tukaj smo poklicani k ukrepanju. To je področje, kjer se mora Evropska unija izkazati, kjer mora pravzaprav utemeliti svoj obstoj. Prepričan sem, da smo sredi krize zaupanja in pravičnosti v Evropski uniji. Ne moremo sklepati pogodb z našimi državami članicami, pa te potem spoštujemo pač glede na zunanje pogoje. Včasih ja, včasih ne. Imamo pogodbo iz Maastrichta. ki je sedaj postala nič vredna in tudi pogodba iz Dublina je, ponuj, je ponudila nek eh, inštrument, ki je bil sicer morda lepo zamišljen, ampak se je izkazal, da za nedelujočega v realnosti. Evropska unija je tukaj odpovedala, ni bilo prav, da smo južnim državam Evropske unije naložili toliko bremen. Tako da so bile te države pristojne za vse tiste begunce ali priseljence, ki so prvič stopili v njihovih državah na evropsko ozemlje. In tem državam nismo pomagali, zato se ne čudim, da te pogodbe niso bile spoštovane. Ampak če to sedaj vemo, potem moramo sedaj narediti drugače. Ne moremo tega sedaj preprosto ignorirati. Zato tukaj poš, um, pogrešam nek jasen signal pri tem predlogu proračuna. Signal, da smo razumeli sedaj ta problem, ne samo zaradi Evropske unije, ampak tudi zaradi vseh teh ubogih ljudi, ki bežijo k nam. Tukaj moramo poštevati tudi proračunsko razsežnost. Mislim, da moramo najti veliko sredstev za rešitev tega problema. To bi bil dobro investiran denar, tako za življenja teh ljudi, kakor tudi za Evropsko unijo, ki mora pomagati, ki lahko pomaga, ampak ne samo v obliki ad hoc pomoči, ki jo potrebujemo, ko je situacija mm, najbolj izredna, ampak potrebujemo tudi ustrezen inštrument, s katerim bomo lahko dosegli, da ti eh, priseljenski tokovi ne bodo rasli v nedogled. Trenutno opazujemo, kako se kršijo vse obljube. V moji državi, Nemčiji, so še pred nekaj tedni trdili, da imajo situacijo pod nadzorom, da gre tukaj samo za pesimiste, ki vse prikazujejo bolj problematično, kot je. Potem pa država spet čez noč uvede nadzor na mejah, potem postane vsem jasno, da je tukaj nekaj hudo narobe. Prejšnji teden, spoštovani kolegi in kolegice, smo sprejeli poročilo o priseljevanju, kjer je naprimer zapisano, da begunci in uh, prosilci za azil, lahko dobijo pravico do ugovora, če ne želijo biti prerasporejeni v določeno državo. Sprašujem se, če je to smiselno. Danes govorimo o, o razbremitvi bremen, o porazdelitvi beguncev in Sprejeti moramo takšne inštrumente, da bodo ti tudi izvedljivi. Morda ni naš odbor pristojen za to, ampak vseeno želim opozoriti na ta velik izziv, s katerim se bomo morali soočiti in uh, zdi se mi, da v tem proračunu je ta um, problem obravnavan samo na zelo marginaliziran način. Hvala, gospa Mirjana. Ja, tu slišim več različnih stvari. Uh, toliko različnih kriz, da moramo biti res osredotočeni na prioritete in tu moramo stvari porazdeliti. Imamo begunsko krizo, ki je še prisotna in ne gre za razpravo o tem, ampak strinjala bi se s tem, da se moramo znebiti dablinske uredbe. Vse to je prav nesmiselno. Potem moramo preučiti upravljanje stroški. Frontex recimo porabi 2 milijona na teden in Kam gre to ta sredstva? Tu bi si želela več odgovornosti in preglednosti. Na Irskem smo videli dva irska čovna, v zadnjih tednih sta rešila 5000 ljudi, ampak le dva čovna. In to moramo postaviti v kontekst. Ali prav uporabimo vsa sredstva, prav tako moramo preučiti tudi javne naložbe za te begunce, ki dejansko pridejo k nam. In potem še osnovno vprašanje, ki je tudi bolj politično. To smo že slišali kako pomiriti konfliktna območja, recimo v Siriji, kako začeti z oblikovanjem mirovnega procesa. To so ta vprašanja, ki jih moramo reševati v tom boru, glede tega, kaj lahko mi storimo z našimi zmogljivostmi. In tu se povsem strinjam s Fernandesom. Predstavitev je bila zelo dobra in vsi smo zaskrbljeni zaradi brezposelnosti, želimo imeti dostojanstvena, kakovostna delovna mesta za vse, želimo dobra podjetja, vsi se strinjamo s tem. Ampak pravzaprav Vse to kaže na potrebo po pregledu večletnega finančnega okvira. Že nekaj mesecev pozivamo k temu zelo na glas. Če si pogledamo vse predloge sprememb, vidimo, da bomo tu morali za tretjino povečati proračun. To gre za dodatnih 15 milijard evrov in to se moramo osredotočiti. Ustrajati moramo na tem pregledu okvira. Prav tako moramo iskati dodatna sredstva in vire vztrajati moramo na rasti predfinančnih zmogljivosti. V tistih državah, ki so v zelo slabem položaju, ki ne morejo tega sofinancirati, torej vse to moramo urediti skupaj z begunsko krizo. Na nek način nas to lahko opredeli kot institucijo, kot unijo, bi rekla glede tega, kako pristopamo k temu in ljudi moramo postaviti v spredje. Potrebujemo zelo človeški pristop, sočutje. Delati moramo učinkovito, ampak zato moramo biti tudi odgovorni, da bi videli, kod prihajajo sredstva in kako se lahko porabijo na najboljši možni način. No, vem, da je vse povezano, ampak pravzaprav moramo stvari porazdeliti. Kaj ti, tu moramo jasno vedeti, kakšne so prihodne smernice dela v tem odboru. Hvala. Gospod Maragar. Sí. Gracias, presidente. Hvala. Gospod predsednik. Zdi se mi, da je ta razprava zelo ilustrativna. Eh, gospod Fernandez je ponudil neke zelo pozitivne razlage, ki kažejo na to, kako se mora boriti proti svetu, ampak eh, služijo tudi zato, da ilustriramo, v kolikšni meri je ta begunska kriza sedaj zaznamovala Evropo. In uh, ravno naš odbor mora sedaj tukaj biti Evropa v vsej tej razpravi. Eh, prav tako smo slišali, kakšne so prednosti in slabosti proračuna, ki je historično gledano temeli na prostovoljnih prispevkih držav članic, ne pa na nekem političnem konceptu Evropske unije, ki bi se lahko odzval na spremembe, ki se zgodijo v Evropski uniji, ne glede na to, ali gre za gospodarske, socialne spremembe ali pa za begunsko krizo. Uh, torej, uh, v nekaj mesecih smo prešli iz uh, popolnoma varnostne politike na koncept azila sprejema taborišč. Na to se moramo pripraviti, kaj kajti v naslednjem letu bomo morali začeti govoriti ne samo o beguncih, ampak o državljanih z pravicami, ki bodo potrebovali tudi delovna mesta, zdravstveno skrbo, izobraževanje. Ti državljani so tudi v interesu Evropske unije. To je neka realnost, ki jo sedaj, pred katero se lahko sedaj sicer zatiskamo oči, ampak mislim, da je ravno naloga tega odbora to, da se v tem smislu pripravimo na prihodnost. Dobro, vem, da je treba um, sprejeti določene ukrepe, usmeriti tudi v sama žarišča konfliktov. Če se konflikti ne bodo umirili, potem se bomo soočili še z večjimi problemi. Ampak tudi zato bomo potrebovali večje količine denarja, ne samo za azil. mi moramo razmisliti sedaj o vseh možnostih, ne samo o tej, da damo na razpolago več sredstev, eh, seveda, vkoliko nam to dopuščajo naše zgornje meje, fleksibilnost in tako naprej. Razmisliti moramo tudi o tem, kako bolje izkoristiti sredstva, ki so nam na razpolago za več discipline, za večjo učinkovitostjo. Kako lahko torej z našimi sredstvi dose, dosežemo kar največ? No, jutri bomo o tem razpravljali z komisarko Georgijevo. Ampak ni dovolj, da govorimo samo o EFSI-ju in o učinkih na ustanovo za povezovanje Evrope in horizontom 2020. Eh, lahko bi govorili tudi o kmetijski politiki, o ITER-ju, Eh, zdi se, da so to vse programi in koncepti, ki so nedotakljivi. Eh, ampak ne vem, če je to smiselno, glede na trenutno situacijo. Z vsemi temi vprašanji se bomo morali ukvarjati v naslednjih mesecih. Skratka, pripraviti se moramo na prihodnost, na ukrepe v prihodnosti in eh, ravno naš odbor se lahko najbolje pripravi na prihodnost, sposobni smo tudi doseči najvišjo stopnjo soglasnosti, ki je sedaj v tej situaciji resnično potrebna. Hvala. Hvala. Eider Gardia Zavala. No, no Hvala lepa. Gospod predsedujoči, ne bom govorila o proračunu, o splošnem proračunu za leto 2016. O tem so že številni govorili. Izkoristila bom to, da je sedaj tukaj komisija in dejstvo, da sedaj govorimo o begunski krizi. Gospod Maragal je rekel, treba se je zazreti v prihodnost, eh, da ne smemo več govoriti o beguncih, ampak o osebah, o državljanih. S tem se popolnoma strinjam, ampak mene skrbi, kaj se bo zgodilo ne samo v proračunu za leto 2016, ampak čez en mesec, čez dva meseca. Eh, najprej smo govorili o tem, da bomo sprejeli 40 tisoč eh, ljudi, sedaj 120 tisoč ljudi, ampak eh, na vse zadnje. To pomeni, da bi sprejeli samo osebe, ki so samo do poletja prišli v Italijo. Kaj šele tisti, ki so prišli v Grčijo, na Mačarsko in tako naprej. Če bi sprejeli samo tiste, ki so prišli v Italijo, bi že zapolnili te kvote, ki jih je predlagal Juncker. In torej, sprejeli smo predlog spremembe proračuna um, številka 5 v znesku 70 tisoč uh, evrov. Ampak vseeno Nemčija je to dovolj za takojšen izziv. Uh, dobro, lahko se govorimo o tem, kaj nas čaka v letu 2016, ampak sedaj prihaja zima. In uh, kaj se bo zgodilo potem na Mačarskem, v Grčiji, v Italiji? Potem ne bomo imeli samo humanitarne in begunske krize, ampak prav sramotno katastrofo. Spoh več ne vem, s kakšnimi besedami naj to opišem. Morda bi lahko komisija kaj več povedala o tem, kako bomo oskrbeli te ljudi, ki so že sedaj tukaj, kako ukrepati sedaj. Nimamo več dovolj časa. Ne moremo čakati na svet 15 dni in še 15 dni, zato da bo se bo svet dogovoril. To je nujna zadeva, nujno moramo ukrepati. Uh, potrebujemo ukrepe takoj in sedaj, kot sem že povedala, prihaja zima in lahko si predstavljate, kaj se bo zgodilo, če ne bomo tukaj sedaj takoj resno ukrepali. Oui. Monsieur Zani. Zani. Grazie Presidente e un augurio di buon lavoro. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se zahvaljujem našemu generalnemu poročevalcu za odlično upravljeno delo, torej več kot 2000 predlogov sprememb, pa to je veliko. Torej, ko smo analizirali številke, ki jih je predstavil, Vse to kaže na to, da moramo v tem proračunu Evropske unije vsaj poskusiti predvideti sredstva za prednostne naloge, ki so jih kolegi že omenili. Strinjamo se glede glavnih prednostnih nalog. Tam, kjer se morda malce manj strinjamo, pa je pri metodi, ki naj se uporabi. Bom s tem začel. Torej, prvi pristop je naslednji. Treba je povečati obseg sredstev. Mislim, da je treba znotraj proračuna, torej že odobrenih sredstev, identificirati tiste programe in tiste postavke, ki niso prednostne narave, ki niso prinesle rezultatov in ta sredstva prerasporediti. Torej, v smeri tistih dejavnosti in tistih postavk, ki so prinesle rezultate. Torej, kot je bilo rečeno, jutri, zjutraj bomo imeli tudi razgovor s komisarko in mislim, da bomo lahko uh, pripravili proračun, ki bo temeljil na učinkovitosti in rezultatih. Ja, torej priseljevanje je problem, seveda. In to, kar slišimo z drugega eh, konca parka, se pravi iz sveta, ministrov za notranje zadeve, ki pravijo, da se je treba sedaj strinjati glede nečesa, o čemer smo se že, kar je bilo že predlagano julija meseca in sicer nova porazdelitev beguncev. Torej, videli smo poleti, koliko ljudi je prišlo v Italijo, te številke poznamo in jasno je, da številke, ki so predlagane, niso ustrezne torej vemo, da so italijanski davkoplačevalci to plačevali in to je tudi eh, pod, torej, namestnica ministra za notranje zadeve tudi pojasnila. Torej, to je stalo 10 milijardov, milijard evrov letno. Torej, to je posredni, torej, to je neposredni strošek, posredni stroški pa so prav gotovo še višji in eh, evropski proračun k temu prispeva zgolj 10 odstotkov. Torej jasno je, da je treba tu zadeve eh, pogledati bolj natančno. Torej, seveda s 150 milijardami evropskega proračuna ne moremo rešiti vseh evropskih problemov, ampak eh, nekateri programi, nekatere sredstva niso bila dobro upravljena in ta je treba usmeriti v prednostna področja. Torej, to, kar ste omenili, je prav gotovo zelo zanimiva priložnost, zanimiv kanal. Torej, glede na pristop našega parlamenta, našega proračunskega odbora, ki želi nekatere stvari spremeniti. Torej, kot smo videli, imamo 2000 eh, predlogov eh, sprememb, ampak eh, tudi svet in komisija bosta verjetno razmišljala o tem. V proračunskem predlogu eh, sveta vidimo kar nekaj postavk, eh, kjer eh, zabeležimo velike reze. In to razumem kot znak, da države članice nekaterih projektov ne želijo financirati, nekaterih ciljev ne želijo slediti. Tudi svet in komisija morata torej o tem razmisliti. In na to mislim, da potrebujemo bolj koherenten pristop med evropskimi politikami in evropskim proračunom. Proračun mora biti bolj usklajen z evropskimi dejavnostmi. Naprimer, eh, razmislimo o naslednjem primeru. Torej, danes, ko se soočamo s to krizo, ali lahko še vedno sprejmemo, da 5 milijard evrov dajemo Turčiji za obdobje sedmih let, Na to pa vidimo, da ne moremo pričakovati pomoči strani teh držav pri takšnih krizah. Torej, to seveda ni težava, ki jo lahko uredimo v proračunu, ampak treba je uskladiti delo parlamenta, sveta in držav članic, torej vsaj kar se tiče glavnih vsi eh, politik. Vemo, da imamo zelo veliko sredstev namenjenih eh, pomoči tretjemu svetu, torej to je potrebno, ampak pogosto pošiljamo denar za pomoč prebivalstvu, ki je v kritični situaciji zaradi dejavnosti same Evropske unije. Torej m, potrebujemo bol, boljšo usklajenost politik in pa proračunskih sredstev in ta je treba morda tudi porazdeliti. Evropska dejavnost bi bila prav gotovo lahko tudi bolj učinkovita, se pravi, da ne bi več ustvarjala revščine in kriz in tako dalje. In na ta način bi lahko eh, ta sredstva preusmerili eh, v boj proti sedanjim krizam, boj proti brezposobnosti in tako dalje. Hvala lepa. Sedaj smo prišli do konca te razprave. Mislim, gospod generalni poročevalec, da so vaše prednostne naloge povsem odobrene, da se glede tega strinjamo. Se pa soočamo s krizo, za katero še ne vemo, kakšne bodo posledice. In tu eh, je precejšna negotovost glede tega, kakšne metode naj uporabimo in kako lahko z sedemletnim načrtom predvidimo neke vrste kontinuiteto. Tu se namreč soočamo s krizo, ki eh, nismo bili priča prej. In uh, občutek eh, imam, da eh, tu obstaja neka miselnost business as usual, da bo že nekako šlo. No, bi dal najprej besedo Jose Manuelu in eh, tudi komisija se je želela odzvati. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, skušal bom odgovoriti na vprašanja, ki so bila postavljena. Če dovolite, bom nadaljeval v angliščini. Torej, gospod Böge je spraševal, ali so številke med majskim in septembrskim eh, svežnjem eh, usklajene. Ja, torej eh, v svežnju z meseca maja za 40 tisoč prerasporeditev je predstavljajo 240 milijonov, se pravi za 40 tisoč oseb. Sedaj v novem svežnu za 120 tisoč oseb imamo znesek 720 milijonov. Torej to je trikrat 240 eh, milijonov. In pa temu je treba dodati še prevozne stroške, ki niso bili vključeni v prejšnji svežen. Na to bi povdaril še to, da to niso edini ukrepi, ki so financirani z eh, proračuna Evropske unije. Torej, to je nov element, ta prerasporeditev eh, ni nekaj, kar je prej obstajalo, kajti to ni bil del eh, tega pristopa Dublin. V proračunu imamo sedaj dva sklada. Eno je sklad za azil, migracije in integracije, drugi pa se nanaša na Eh, sklad za notranjo varnost. Eh, skupaj to predstavlja več kot eno milijardo evrov sredstev, ki eh, je porazdeljena med države članice. Torej države članice pripravijo te programe prerasporeditve s katerimi se bodo odzvale na ta skupni izziv um, priseljenskih tokov. Torej, to se na terenu pripravi skupaj z državami članicami in to vključuje torej tako te mainstream programe, kot tudi začasne ukrepe, ki so bili predlagani. In na ta način poskušamo pomagati tudi državam pri soočanju s temi izzivi. Eh, na zunanji eh, ravni je gospod Junkar na plenarnem zasedanju že povedal, da uh, imamo tu tudi ta skrbniški sklad za Afriko, vključno Severno Afriko. In ta sklad eh, bo uporabljen, saj pričakuje se, da bo uporabljen na bolj osredotočen način, torej znotraj uh, razvojne pomoči tretjim državam, torej naj si bo izvornim državam ali tranzitnim državam in na ta način bi želeli uvesti element eh, bolj tesnejšega sodelovanja pri upravljanju s temi priseljenskimi tokovi in to delno odgovarja tudi na vprašanje gospoda Zanja. Gospod Gajar je vprašal, ali Eh, rezi, eh, ki jih eh, svet uvaja, ali je to skladno z to nenormalno situacijo. Ne, seveda ne in komisija bo poskušala uporabiti vse argumente in pa razpoložljiva dokazila, da bo dokazala, da eh, je situacija takšna, torej tu tega tudi ne upravičuje eh, zmogljivost absorpcije, torej tu mm, številke mm, govorijo svojo zgodbo in mislim, da torej med um, sedanjim obdobjem in pa med eh, novembrom moramo uporabiti ta čas za eh, identifikacijo potreb, ne samo um, argumentov, s katerimi to lahko upravičimo. Mislim, da so bile to glavne točke, ki sem jih eh, zabeležil. Upam, da nisem ničesar pozabil. Hvala lepa. Hvala lepa. José Manuel Fernandes. Obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez e agora todas as intervenções. Hvala lepa za vse te prispevke kolegov, torej se strinjamo. Tu eh, svet eh, ni eh, prisoten, torej glavni krivec, kajti komisija je naredila svoje, tudi parlament je naredil svoje, medtem ko uh, Eh, svet pa se samo odziva. In potrebno je, da svet eh, tu pokaže tudi na enotnost, eh, medtem ko vidimo, da vse, kar kaže, je neobčutljivost in pa um, razkoljenost med inštitucijami. In to je nespremljivo, nepredstavljivo, nekoherentno. Uh, torej tu imamo eh, linije instrumente, ki so neposredno povezani s to problematiko beguncev, priseljevanja. In tu ima svet priložnost, da pokaže in da se še dodatno potrudi, kajti tu smo priča urgentni situaciji. Tu smo v situaciji, ki zahteva dodatna sredstva in pomembno je, da je to tudi jasno uh, pri um, poglavjih 3 in 4. Predlog um, proračuna je 750 milijonov evrov. Medtem, ko je uh, predlog komisije uh, tu um, 2 milijardi 696 milijonov. In tu vidimo, da je razhajanje zelo veliko. Opažamo tudi, da tu svet ne namerava narediti čisto nič več in da ne namerava predvideti nobenih sredstev za nepredvidljive eh, situacije. Tudi ne vidi očitno nobene potrebe po skupni politiki, ki je potrebna, da se ta problem reši, da se ta problem eh, reši pri samem izvoru. Če se bo ta situacija nadaljevala, potem bo Evropska unija uh, res eh, lahko izpostavljena grožni, da se bo na njenem ozemlju razvil ekstremizem. In to bo imelo lahko tudi zelo negativen učinek na evropske integracije. No, ampak tu govorimo o proračunu Evropske unije in zahvaljujem se vam za to, kar ste povedali. in eh, mislim, da eh, tudi predlogi sprememb kažejo na vse te pomislike. In poskušali bomo iskati eh, širok konsens v tem odboru in v tem parlamentu za te predloge. Torej, upam, da bo svet zauzel drugačno držo. Ampak, ko to trdim, v resnici lažem, kaj ti nimam veliko upanja. Svet se je vedno izkazal eh, za zelo nepripravljenega. Pravni česar ni naredil, da bi iskal rešitve in ukrepe. svet eh, sploh eh, ne poskuša reševati problemov, ampak eh, se celo pretvarja, da problem sploh ne obstaja. No, pri veliko prispevkih, ki sem jih slišal, je to tudi izraženo, ta drža sveta. In ta fotografija dečka, ki je umrl, na turški plaži upam, da bo ostala v spominu naših vodilnih. Ta fotografija ne bi smela biti potrebna za to, da se odzovemo na situacijo, ampak upam, da bo služila vsaj temu, da bodo naše vrednote solidarnosti in pa tudi odgovornosti, torej da bodo vse te vrednote spoštovane. Kot je bilo rečeno, solidarnost je nekaj, kar se kaže v praksi, v dejanjih in ne v besedah. In instrumenti, ki jih imamo tu na voljo, so instrumenti, ki jih moramo uporabiti, kadar je možno. Torej, s tem eh, proračunom ne bomo spremenili večletnega finančnega okvirja, ampak eh, z amandmaji, ki so jih kolege predlagali, bomo lahko uvedli bolj prožne instrumente, s katerimi se bomo lahko odzvali na krize, kakršna je ta, pred katero smo. Torej, zaenkrat moramo delati na tem proračunu, torej, ki predstavlja en odstotek eh, bruto nacionalnega proizvoda Evropske unije in potrebno je, da ta duh Evropske unije še naprej živi. Hvala lepa, poročevalec. Upam, da bomo lahko napram svetu oblikovali jasno skupno stališče z jasnimi prednostnimi nalogi, nalogami. Če bomo želeli svet prepričati, potem moramo biti čim bolj enotni, torej ne glede na razlike med skupinami. Torej, te razlike predstavljajo veliko bogatstvo našega odbora. Veliko govora je bilo o koherentnosti. Naj povem, da bo komisija sedaj bolje usmerila pomoč za sodelovanje. Ampak, ko o tem govorimo, ali lahko zahtevamo od držav, ki koristijo te pomoči, da se angažirajo, da bodo nadzorovale migracijske tokove in da če te države sprejmejo, da se lahko njihove državljane, če se ti znajdejo v Evropi, lahko takoj pošle nazaj v državo izvora. Ali ta koherentnost obstaja? Gospod predsedojoči, ja, to je zamisel, torej to je element eh, te mm, integracije sodelovanja pri programih razvojne pomoči evropske unije torej eh, na primer sodelovanje pri vračanju ali pri boju proti eh, trgovini z ljudmi. Torej, tu si prizadevamo za to, da bi imeli ta element, ki bo bolj prisoten v sporazumih s to državo. Torej, na ta način se lahko uporabi že obstoječe instrumente, ampak ki so sedaj bolje organizirani okoli te ene teme, se pravi, da se poskuša bolje upravljati z migracijskimi tokovi. Torej, na ta način se lahko osredotočimo na ta element in na ta način lahko predvidimo tudi eh, financiranje um, ukrepov, ki jih bomo lahko hitreje uresničili spričo te krize. Torej, tu potrebujemo eh, več eh, prožnosti pri uresničevanju. Hvala lepa, s tem zaključujem razpravo o proračunu 2016. K tej razpravi se bomo še vrnili v prihodnih tednih. Torej, temu bomo namenili še veliko, veliko dni, torej, ko bomo razpravljali o teh amadmajih. Sedaj pa bi eh, tu spregovoril z predlogom spremembe proračuna številka šest gospa Guardia Zabal. Torej zelo na hitro, da pojasnim, zakaj tu gre pri predlogu spremembe proračuna številka šest eh, in tu bi eh, zlasti omenila zelo pomembne dodatna sredstva, ki predstavljajo več kot dve milijardi dodatnih eh, sredstev torej um, za 2014 in um, to pomeni, da uh, sedaj lahko države prosimo za manj denarja, za niže prispevke zaradi teh eh, dodatnih sredstev, dodatnih dohodkov, ki smo jih zabeležili leta 2014, torej to je dobra novica za države. In eh, poleg tega eh, nam komisija predlaga še dve proračunski postavki pri um, razvojni politiki, pri politiku sodelovanja. Eh, tu ne gre za proračunske um, posledice, temveč gre za skrbniški sklad, to je komisija že omenila, in pa tudi še um, proračunske posledice prerasporeditve določenih um, delovnih mest. Torej, tu gre za majhne tehnične spremembe pri proračunu, ampak kot rečeno, to ne bo imelo pomembnih proračunskih posledic. Torej, zato bi predlagala, da se to brez sprememb spreme. Torej, mislim, da ne bo nobenih težav pri sprejetju tega predloga spremembe proračuna številka šest. Ima kdo kakšen predlog? Pripombo? Ne? Dobro, potem bomo sledili priporočilu gospode Gardia Zabal. Torej, predloge iz sprememb um, k temu dokumentu morajo biti vloženi pred 24. septembrom opovdne. Na to bomo 12. in 13. oktobra v odboru o tem razpravljali in na to bo to predmet glasovanja v plenarnem zasedanju konec oktobra, 26. oktobra. Se želite oglasiti? Ne, pri naslednji točki. Dobro, potem nadaljujemo z naslednjo točko in sicer gre tu za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in sicer eh, za zadevo, ki se nanaša na Ali Italijo in uh, gospod Maragal tu nadomešča gospo Bano. Ja, hvala lepa. Torej, gospa Bana ne more biti danes prisotna. Gre za poročilo v zvezi z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji in sicer v tem primeru gre za eh, prošno Italije, ki se nanaša na eh, Alitalijo torej, eh, mm, torej tu gre za majhno število zaposlenih. Vse skupaj predstavlja 2,5 milijonov evrov. Torej, tu gre za prispevek v tej, eh, tem znesku. To zadeva eh, čez, nekaj čez 100 evrov zaposlenih in eh, tu gre res samo za majhen odstotek te skupine. Torej, eh, ni potrebno, da o tem še dolgo razpravljamo. Vemo, da gre za eh, krizo Alitalije, ki je povezana z situacijo na trgu, ki je prizadela veliko letalskih družb od leta 2008 dalje. Torej mislim, da je eh, tu eh, prošnja Italije povsem ustrezna, izpolnjuje vse pogoje in zato je naše stališče ehm, to, da se podpre eh, to prošnjo Italije, da uporabi sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. Dobro, gospod Lebakov. Eh, glede na to da sem poročevalec v senci in da imam nekaj izkušenj v podobnih primerih eh, naj povem da se spomnim marie ducrot torej tega primera začetka leta Torej, tam je šlo za nič eh, cela tri odstotke administrativnih stroškov. medtem ko v primeru Alitalije pa imamo administrativnih stroškov 4 odstotke celotnega zneska, eh, ki naj bi ga Italija koristila. Se pravi, kako to, da to predstavlja 13 krat večje upravne stroške. Meridikro, na primer, tu imamo nič cela 3 odstotke. Eh, skupnega, skupnega zneska, medtem ko Alitalija uh, želi štiri odstotke, se pravi trinajstkrat več za upravne stroške. Ja, torej ne poznam eh, podrobnosti eh, te zadeve, ampak eh, verjetno gre za to, da je skupni znesek nižji in upravni stroški ponavadi predstavljajo tisti fiksni del proračuna. Mene to ne preseneča morda eh, ta odstotek eh, je višji, ampak eh, skupni znesek se zdi povsem normalen. Ali nam lahko komisija pomaga s kakšnim pojasnilom glede te točke? Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, 4 odstotke, to je številka, ki jo ponavadi komisija eh, predlaga kot eh, neko mm, običajno eh, vrednost, na to pa države članice lahko predlagajo drugačne zneske. Seveda pa mora biti ta znesek opredeljena ta način, da se ga lahko upraviči z, z računi in tako dalje v nekaterih eh, primerjih države članice niso mogle upravičiti eh, delež upravnih eh, stroškov in zato je bil potem ta odstotek nižji na podlagi teh izjav držav članic. Dobro, torej to je začetek odgovora. Gospa Grasler bo to vse to preverila. Ampak sedaj se pogovarja z generalnim poročevalcem. Dobro. Nihče drug se ni javil k besedi. Predloge sprememb eh, lahko vložite do 28. septembra ob 18. Eh, Na to bomo obravnavali te amantmaje torej od 28. do 30. septembra, torej odboru. Torej od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 in grškimi organi. Glede proračunskih posledic in drugega lahko rečem, da sem oblikoval osnutek pisma, s tem ste se tudi seznanili. Odbor za proračun je na to podal pripombe. Ali so še kakšne pripombe glede pisma ali pa je to sprejeto z večino članov v tem odboru za proračun. Gospod Kolmel. Ja, dan. Hvala lepa, gospod predsednik. Vaše pismo se mi zdi zelo dobro, dobro odraža naše razprave tukaj. No, pri eni točki pa moram priznati, da bi mi že bilo ljubše, če bi jo nekoliko spremenili. V tem pismu so zastavili upravičena vprašanja, ki so tudi bistvenega pomena. E, ta vprašanja pa uvajamo z izjavo, da bomo brezpogojno opravili te naloge storitve. No in če postavljamo tako pomembna vprašanja, se moramo na nja tudi navezati oziroma formulirati jih moramo tako kot je bilo podano v našem predlogu van, da se strinjamo z temi rezultati, storitvami, če bodo natančno odgovorjena vprašanja, od eh, česar je odvisno to, ali smo mi s tem zadovoljni ali ne. proposition de, de, de rédaction et que. No, lahko rečem, da doslej nismo našli nobene alternative tej formulaciji. Kakšen je vaš natančen predlog glede tega pisma? Ja. Ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt überrascht. Ja, malo sem presenečen, da niste dobili teh predlogov sprememb. Äh, dobro, seveda lahko sedaj povem ustrezno formulacijo, ampak zato, da prihranim nekaj časa, predlagam, da se kar pogovorimo o tem naši, naše strinjanje bi eh, pogojil z tem, da bo ustrezno odgovorjeno najprej na naše vprašanje. Zato gre. Mikrofon, prosim. Pravim, da smo se pogovarjali o tem, kar pravite fazi, preden smo sploh sestavili to pismo in ni bilo večine za to, da bi vaše pripombe v pismo vključili. Gospod Fernandez. Hvala, predsednik. Mislim, da se vsi strinjajo s tem, da je Grči treba pomagati. No, seveda je to pismo, pismo konformizma, Gre za to, da smo tu seveda skladni z uredbo, z vsem, kar obstaja. Ja, seveda. In če želimo imeti sredstva, imamo tu pogojevanje. To je povezano z uredbo in vemo, če se ne moramo imeti v pismo. Ampak ker smo še nekoliko dlje in ker gre tu tudi za vprašanja, ki niso posem povezana s to temo, razumem stališče kolega. Ampak. Mislim, da gre za zelo odločno pismo. To je pismo, ki kaže na to, da moramo tu upoštevati stališče komisije. Vsi se strinjamo glede tega in sedaj ne bi smeli začeti spreminjati stvari. Mislim, da ne smemo posegati v to. Prav tako ne smemo pozabiti še na nekaj gre za nekaj neutralnega, to niso nova sredstva, to bomo spoštovali večletni finančni okvir. Gre za predhodno financiranje in poštevali smo vsa pravila, zato je pismo stališče predsednika dovolj odločno, da bi pokazali tudi, kakšne so zahteve in kakšne so bojazni našega odbora. Euh, Ampak šlo bo pravzaprav za nadzor sedaj. In mogoče bi moral parlament nekoliko preučiti, kaj se dogaja v Grčiji, ne da bi čakali na nove roke. Grški parlament bo sedaj odgovoren za to, pa tudi Evropski parlament da bi preučevali, kaj se dogaja in če se to ne bo odvijalo dobro, da bi javno rekli, zakaj gre, da ne gre le za vprašanje trojke ali institucij. Sedaj bo najbolj problematično to, da bi pravzaprav prenesli te obveznosti v realnost, da bo to zaživelo v praksi. Sedaj pa glasovanje, ne še gospa Grasla. No, Gospod predsednik, želim potrditi, da pisma ni v naših dosjejih. To obžalujem, kajti dogovorjeno je bilo, da bodo člani odbora eh, lahko te točke našli v svojih dosjejih. Meni se zdi to pomembno. Eh, pismo prvič vidim in eh, z veseljem bi ga bolje preučila. Odbor za nazor proračuna organizira od 25. septembra, 25. septembra septembra obisk Grčije. Uh, pet projektov si bomo ogledali od 181 strokovne skupine, projekti, ki so že dolgo v dobi izvajanja in niso dobro delovali v tem um, dveletnem obdobju financiranja. Uh, lahko rečemo kar pavšalno, da večji kot so projekti, slabše, slabši je uspeh. To ne velja samo uh, za Grčijo, ampak tudi za ostale države nasplošno. Sedaj smo že videli, da vse ta tok denarja, ki je šel v Grčijo, pravzaprav še ni dosegel pomembnega rezultata. Želim si, da bi, da bi komisija zaustrila ta paket. Denar za majhna in srednja velika podjetja s 100-odstotno financiranje, v redu, ampak To, kar je državno financiranje, tukaj pa moramo biti veliko bolj pozorni, kaj tist, od tega je tudi odvisna izvedljivost samega projekta. Skrbi me, da pri vprašanju izvedljivosti projekta uh, v Evropski uniji in Grčiji ne delamo usluge, če te projekte sto odstotno financiramo. Takšen občutek imam. No, ampak dobro, tu bomo vsekakor izvedli follow-up. E, točke, ki so opisano omenjene, se mi zdijo pomembne, ampak uh, e, s pričo glavnega izziva, torej zmožnosti upravljanja, ki je zelo pomankljiva in ravno od uprave odvisno samo črpanje, poraba denarja, uh, e, s pričo te pomankljivosti pomankljive upravne eh, strukture se mi vse skupaj ne zdi smiselno. Kdo bo pomagal grški upravi to izvajati, glede na to, da strokovna skupina ne more nadaljevati s svojim delom? V sporočilu komisije eh, je zapisano nekaj o skupini na visoki ravni. Torej sprašujem, kdo bo pomagal Grčiji upravljati s temi sredstvi. Jasno je, da bo to kar bomo danes sklerili, vplivalo na vse. Če bo Grčija dobila več, potem bodo druge države dobile manj in ta plačila bodo manjkala v prihajajočih proračunih. Zato si moramo temeljito ogledati to, kar je zapisala komisija. Niso preučili učinkov na druge države v svetu, pa je seveda eh, to bilo zelo dobro opaženo, tako na strani plačil, kakor tudi na strani prevzema obveznosti. No, nasplošno sem vesela, da se tukaj omejujemo na Grčijo, ampak mislim, da to ne bo pomoč za Grčijo. Ni dovolj usmerjena in eh, majhnim in srednje velikim podjetjem, ki ustvarjajo delovna mest, mesta, pravzaprav ta ukrep eh, usmerjeno ne pomaga. Dobro, najprej glede pisma. Mislim, da je to vaš sekretarjat prijel po elektronski pošti prejšnji teden. Pravim, da naj bi to sekretarijat odbora poslal vsem članom po elektronski pošti prejšnji teden. To vam je bilo poslano. Gre za to, da bi pospešili plačila, ampak brez plačila obveznosti glede dodatnih finančnih sredstev, da bi to podvrgli dodatnim operacijam. Gre za pospešitev plačevanja, zato da bi Grčijo omogočili, da bi spoštovala obveznosti in da bi začeli s tem procesom. Glede osebine ne bom presenečen, če bomo po šestih mesecih ponovno spregovorili o tem, kajti ko imamo obveznosti glede leta 2018, da bi to prilagodili za tri odstotke, ne vem, mogoče gre za čudež. Sedaj se moramo vprašati, bomo lahko progresivno odpravili posojilo v Grčiji, ne vem. Gre za neko sporedno ekonomijo. Tu zaupam grškim kolegom, da bodo to lahko urejali na lokalni ravni, da se drže spremeni. Sveda, to ne bo enostavno, ampak potrebujemo ne nehe nadzor Evropske unije, kaj ti. Evropska unija skupaj z evroobmočjem kriva za to, da so se to odvijalo deset let. Ne samo v Grčiji, ampak tu pravzaprav nismo videli spoštovanja pakta veznosti in rasti. V vseh državah, tudi v največjih, tega niso spoštovali. Ni bilo dovolj pristojnih organov, spoštovanja obveznosti. No, to je bilo res vse skupaj prav nesmiselno. In glavni upniki Grčije so evropejci in evropejci. In če dajete posojila, ste odgovorni. Torej, vsakdo je odgovoren pri tej zadevi. In vsakdo mora prevzeti odgovornost, da bi našli rešitev. Dobro, gremo na elektronsko glasovanje. Želite preveriti, če so vaše kartice prisotne v aparatih. Dobro, gremo na prvo glasovanje. Preverbe, da bi videli, če vse dobro deluje. Glasujmo. To ni uradno glasovanje, sedaj le preverjamo, če vse dobro deluje. Torej, gremo. Madame Holmeyer, ça ne marche pas. Gospa Holmeyer, to ne deluje. Bon, alors est-ce est qu'on a tous les. Smo to lahko prešteli? Glasujmo, prosim. Ali koga pogrešamo? Ne, to deluje. Ja, Dobro. Še enkrat. Kdo sprejema to pismo? Manifest. Prosim, glasujmo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. 22 glasov za, 3 proti in en član se vzdrži. Gremo na naslednjo točko. Uporaba solidarnostnega sklada Evropske unije pri nesrečah Bolgariji in Grčiji leta 2015. Ni predlogov sprememb. Glasujmo o poročilu, prosim. Glasujmo. Pogrešamo Dva člena. Ne, glasovanje je zaključeno. 25 odani glasov, 24 za, 1 proti. Gremo naprej na tretji oddelek proračuna za prihodnje oziroma za leto 2015, gospa Gardija Zabal. Glasovati moramo o treh eh, točkah. Najprej šest, kjer zaprosimo za 15 eh, eh, milijonov evrov, zato da bi pomagali Južnemu Sudanu pri mm, osnovnih temah skrbe z hrano, vodo, zdravstvom in tako naprej. Potem točka številka 27, 20 milijonov evrov v obveznostih in 19 plačilih. Eh, gre za prenos eh, sredstev za pomoč um, organizaciji, ki pomaga beguncem v Palestini in pa uh, 40 milijonov evrov, ki bi jih razdelili na 10 milijonov. Um, palestinskih beguncev, ki so bili v Siriji, potem 10 eh, milijonov za sirske begunce v, v Jordani in v Libanonu in eh, še ostala sredstva za begunce, torej to bi prerasporedili. Tako da prosim, da glasujete za te prenose. Hvala, gospa Gardija Zabal. So kakšne pripombe? Ne, gremo na glasovanje. Ali vas moti, če glasujemo kar skupaj o teh treh prenosih? Dobro, potem pa glasujemo o vseh treh prenosih sredstv. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. 25 glasov za, en proti. Sredstva so sedaj sprejeta. Sedaj pa gremo na druge oddelke za leto 2015. Gospa Holmajer, tu imate predlog za prerasporeditev. Glede računskega sodišča, glede ekonomskega in socialnega odbora in glede Evropske službe za zunanje delovanje. Prosim, kolegica. Gospod predsedujoči, res je. Najprej računsko sodišče. Tukaj gre za prenos 619 tisoč evrov, to bi vzeli iz področja Remuneration and Other Entitlements, torej plačil, kajti nekatero, nekatere zaposlitve so predvidene šele za zadnjo četrtletje letošnjega leta, zato ostaja nekaj sredstev in ta sredstva potrebujemo za prihranek stroško za energijo. 160 eh, tisoč evrov bi tukaj prihranili. In drugo pa je za vzdrževanje. V tem primeru gre za to, da bi določene dele računskega sodišča uh, posodobili, gre za uh, za mm, um, klimo, za določena bo pravila v konferenčnih sobah in pa tretjič gre za prilagoditev informacijskih sistemov. 470 tisoč evrov bi to stalo, se pravi vse skupaj 690, 97 tisoč evrov. Morda bi še druga dva prenosa tukaj omenila. Drugo gre uh, gospodarski in socialni odbor. Tukaj gre za majhen prenos. Uh, 14008 eh, evrov. To bi vzeli z področja outsourcing for translation, torej zunani prevajalci. Uh, tukaj bo potrebnega nekaj več časa in to bi uložili v vzdrževanje programske opreme za prevajalce uh, Eh, in pa za najem eh, uradnikov za tehnično podporo in pa vzdrževanje programskih sistemov. In pa tretje področje, to se nanaša na ISZD, gre za večji prenos 3,763 milijona. To bi vzeli iz področja lease payments, pri prilagoditvi plač od 2012 do 2014 je ostalo nekaj presežkov. Te presežke bi sedaj uporabili za zvišanje stroškov, ki so nastali zaradi uh, nižjega menjalnega tenčaja evra v primerjavi z uh, Eh, ameriškim dolarjem, zaradi tega so nastali večji stroški za plačitev osebja v določenih delegacijah in eh, eh, izplačil v lokalnih valutah 1,8 milijonov in pa 772 tisoč evrov, to so dodani stroški, ki so nastali zato, ker eh, je bilo prevzenih več nalog, eh, potem eh, vzpostavljena naj bi bila programska oprema za osebje oziroma bi jo posodobili. Tretjič pa potrebujemo več oficirja za plačila. In pa še stroški 200 tisoč za prispevke za družino, ki so višji, kot je bilo predvideno. Potem 10 tisoč evrov um, najboljši diplomant iz uh, šole za evropske študije bi naj dobil štipendijo in pa za omejen čas bi naj imenovali posebnega svetovalca za visoko predstavnico eh, za vprašanja Eh, odnosov za Kolumbijo, treba je razpravljati o vprašanju vizumskega sistema za Kolumbijo in tako naprej, zato bi za omen čas tukaj zaposlili dodatnega strokovnjaka. In pa potem še nekaj nas jezi, eh, vedno znova nas države članice pozivajo k temu, ne vrčujemo za zaposlitvijo osebe in tako naprej, ampak eh, pravzaprav pri tem želijo vrčevati, pri tem, kar so obljubili e SZD, obljubili so, da bodo plačali določeno število svetovalcev na področju zunanje in varnostne politike. Uh, Uh, ampak sedaj so nehali plačevati uh, strokovnjake za področje IKT, sedaj so začeli varčevati na uh, vojaškem osebju. Se pravi, gre za to dvolično politiko. Po eni strani bi morali mi tukaj varčevati, po drugi strani pa države članice ne izpolnjujejo svojih zavez. 400 tisoč evrov je predvidenih za varnostne ukrepe v luči novonastale situacije. Uh, 4, 119 tisoč zaradi trenutne varnostne situacije in vojaške situacije in zunanje situacije načrtovanih oziroma izvedenih je bilo več aktivnosti, eh, te je naročila visoka predstavnica in pa 260 tisoč eh, gre za izplačevanje očkodnine, za pravne storitve, kajti 25 tisoč eh, evrov, ki je bilo v začetku predvideno za to področje, že bilo precej, precej skromno. Hvala lepa. Merci, Hvala, gospa Holmajer, za vsa ta pojasnila. So kakšno vprašanje? Kakšne pripombe glede Evropske službe za zunanje delovanje, to omenjate, ampak potrebujem denar, ampak kako to, da ni zunanje politike Evropske unije? Ja, ne dovolj, ne, sploh ne. Ja, ne dovolj. Ja, imamo neko zunanje prisotnost, 28 nas je in potem imamo še 29 osebnost. Ja, tako je. In tu bo treba kaj postoriti, dejansko res. Imamo 3000 sodelavcev v tej Evropski službi in ni zunanje politike. In imamo evroobmočje, kjer naj bi imeli neko politiko evra, pravzaprav ni sodelavcev, prav tako ni neke blagajne in to je paradoks. Dobro, toliko mimo grede. Ali lahko sedaj glasujemo o sredstvi za vsako institucijo, najprej za računsko sodišče? Ja. Prosim, glasujmo. Le scrutin est clos. Glasovanje je zaključeno. 23 glasov za, 2 proti, 1 se vzdrži. Dobro, sedaj pa ekonomski in socialni odbor. Prosim, glasujmo. Glasovanje je zaključeno. 24 glasov za, 2 proti. In za Evropsko službo za znanje delovanje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 ni nobenih zahtev za to, da bi preučevali nepremičninsko poliko. Dobro, izčrpali smo se, točka vidimo se jutri ob devetih. Zato, da bi nadaljevali z našim delom. Imeli bomo skupno sejo z odborom KUNT. Gospa Grasle bo moja sopredsedujoča. Zasedanje je končano.